colleagues, we're, um, good afternoon. We're good. Kolegi in kolegice, dober dan. Začeli bomo. Zato, ker nas čaka glasovanje 15 čez eh, četrto uro in želim biti točen pri glasovanju. Mislim, da so vsi ključni poslanci in poslanke tukaj, tako da bomo kar začeli. Prva točka, potrditev dnevnega reda. Deveta točka, glasovanju o osnutku poročila o uh, obaljni straži. Uh, o tem bomo glasovali po točko 5, če ni drugih sprememb, je dnevni red spred. Druga točka, jezikovni profil, eh, tolmačenja v hrvaščino in irščino ni. Pripravite prosim svoje glasovalne kartice, ker bomo danes k malu glasovali. Tretja točka. in to je vzpostavitev skupnega seznama varnih držav izvora Evropske unije za postopke eh, odobritve in eh, umika mednarodne zaščite. Okrog 90 predlogov sprememb smo prejeli, zaenkrat nimamo takšnega skupnega seznama varnih držav. Komisija predlaga vzpostavitev takšnega seznama na podlagi skupnih kriterijev. Besedo bom sedaj predal poročevalki, na to pa ostalim poročevalcem eh, oziroma poslancem in poslankam Silvigijom. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. 94 predlogov sprememb imamo, en, eden je bil umaknjen. Tukaj je nekaj poročevalcev v senci in rada bi se jim eh, zahvalila za sodelovanje, pristop, ki sem ga želela oblikovati, so sprejeli praktično vsi. Gre za delni mandat in besedilo, ki zadeva države, ostaja takšno, kakršno je. O tem bomo govorili, ko bomo prejeli predloge predsedstva. Je pa to pristop ki so ga obrali tudi v svetu. Govore je bilo o eh, sodelovanju z agencijo in eh, komisija je agenciji naložila nalogo dela, kar se tiče te pristojnosti. Imamo pet glavnih tem od katere lahko zberemo eh, predloge sprememb. Najprej sam seznam, na to postopek revizije za dodajanje držav. Tretja točka je postopek zamrznitve, ko pride do težav v eni od držav, na to temeljne pravice, četrta točka in peta točka metodologija. Na kratko bom predstavila te točke, če dovolite, gospod predsednik najprej povezave med nacionalnimi seznami in evropskim seznamom. Večinoma vsi eh, poročevalci v senci podpirajo naše predloge. Eh, časovni roki so različni, vsi pa si želimo uskladiti te sezname. Predlagali bomo Eh, uskladitev nacionalnih eh, seznamov eh, in dodatno podporo za evropski seznam. Potrebujemo nek določen razumen časovni rok in prehodno obdobje in počasi bomo tekom tega prehodnega obdobja prehajali na evropski seznam. Glede tega se vsi strinjamo in podpiramo proces. Druga tema se nanaša na postopek revizije seznama, nanaša se na dodajanje držav. Nekateri poročevalci v senci so predlagali spremembe, zato da bi uh, natančneje določili pravila v zvezi s tem. To bi bilo lahko dobro, naprimer, uh, eh, ko bi uh, pripravljali ta prehod na enoten evropski seznam ampak o tem smo že govorili v okviru povezav med nacionalnimi seznami in evropskim seznamom. Na to postopek zamrznitve, kar se tiče države, ki je na seznamu varnih držav, nekateri poročevalci v senci, nekateri poslanci in poslanke so želeli ukrepiti, sam eh, pro, postopek hitreje je treba reagirati, če eh, se v neki državi stanje poslabša, v varni državi stanje poslabša, obenem pa moramo o takšnemu mehanizmu, Eh, omogočiti določeno prožnost. Eh, časovni roki morajo biti krajši, eh, pravila fleksibilnejša, tako da lahko ponovno dodamo neko državo na seznam vanjih držav, če se stanje spremeni oziroma obratno. Biti moramo torej odzivni, pragmatični, jasni. Lahko se zgodi, da bomo zapadli v negotovost. To bi lahko bilo slabo za države same, kot tudi za prosilce. Četrta točka so temeljne pravice. Veliko predlogov sprejem se nanaša na temeljne pravice, kar je seveda razmeroma dobro. Eh, spomniti je treba na zakonodajni okvir, ki obstaja in okrepiti pravice eh, ljudi, ki jih to vrstni postopki zadevajo večina predlogov sprejem gre v dobro smer in uh, poskušali bomo upoštevati tudi uh, v okviru obravnave Agencije za temeljne pravice. In še peta točka, metodologija. Pri tej točki nismo dobili veliko predlogov Eh, sprememb na vkljub eh, razpravi, ki smo jo imeli skupaj s poročevalci v senci. Mislim, da eh, vsi podpirajo moj pristop k tej temi. Vsi smo se strenjali, da je metodologija bistvenega pomena. Ugotovili smo tudi, da predlogi komisije za enkrat niso popolnoma jasni, kar se tiče uh, ene same metodologije. UNHCR je prišla do podobnih zaključkov in eh, tako kot sem to že povedala tistim, ki so me eh, povprašali potem, tukaj ne gre za to, da bi imeli še eno eh, vseevropsko metodo ali pa kaj takšnega, kar bi služilo samemu sebi. Gre za to, da imamo postopek, ki deluje. Komisija je pripravila predlog pred kratkim, da bi azilnim uradom dali določene pristojnosti na tem področju. Mislim, da moramo zelo natančni, potrebujemo postopek posvetovanja, posvetovanja, ki vključuje neodvisne strani, zainteresirane strani, glede na to, da bodo azilni uradi delovali malce drugače kot prej z novimi pristojnostmi in UNHCR se strinja. Spet potrebujemo nekaj, kar deluje, nekaj pragmatičnega in mislim, da si moramo prizadevati za to, eh, da ne posegamo v sistem varovalk. Potrebujemo konsolidacijo sistemov, ne pa, da eh, spremenjamo vse. Tega nismo potegnili iz klobuka. Imeli smo britanski primer, na primer. Tam je potekal sistem posvetovanja, podobno počne Francija, kar se tiče spremenjenja teh seznamov. Toliko v teh petih točkah. Naslednji sestanek nas čaka 7. junija, sporočevalci v Senci. Upam, da bodo naše razprave ponovno, eh, ponovno dobre, učinkovite, tako da bomo lahko čim prej eh, glasovali. Upam, da nam bo uspelo glasovati na koncu junija. Upam, da bomo še naprej natančno analizirali to besedilo in da ga nihče ne bo zlorabljal v druge namene. Toliko, gospod predsednik. Okay, Najlepša hvala. Sedaj pa kar poročevalci v senci. Kolegi in kolegice, prosim vas, da se omenite na dve minuti, zato ker nas čaka glasovanje 15 čez eh, četrto. Gospa, da ti najprej v imenu LS. Najlepša hvala, rada bi se zahvalila Silvi Gijom, naši poročevalki, za eh, zelo poglobljeno delo, zelo čustveno je pristopila k obravnavi te teme. zelo prijazno in elegantno je pristopila eh, k tej temi in prizadeva si za dobro sodelovanje z vsemi. Rada bi predstavila naše stališče v zvezi s poročevalci, eh, eh, predlogi sprem, ki smo jih vložili, se pravi, čujem. Strinjam se, da je treba pojasniti, kakšne so povezave med nacionalnimi seznami in evropskim seznamom. Če je neka varna država črtana z evropskega seznama, potem moramo isto narediti na nacionalni seznami, drugače naše delo nima smisla. Nacionalni in evropski seznami varnih držav eh, morajo obstajati istočasno, dokler evropski seznam ne bo dokončan, drugače nastali, eh, bo nastal kaos in zmeda na evropski ravni. Nastala bo zmeda, kar se tiče varnih držav, eh, kar se tiče same Eh, prakse v zvezi s statusom eh, azila. Na to dolgoročni načrti enotnega seznama vanjih držav eh, na evropski ravni potrebujemo ustrezen postopek dodajanja tretjih držav na ta seznam. Drugače bomo v tem istem problemu naredili bomo na iste težave, kot jih imamo sedaj kar se tiče skupnega seznama varnih držav. Ta bo eh, učinkovit zgolj, če bomo imeli ustrezne sporazume za vračanje, eh, preko katerih bomo lahko vračali ekonomske migrante. Če imamo eh, varne države iz izvora in te ne sprejemajo migrantov nazaj, če jih pošiljamo tja, potem vse skupaj nima smisla. Na to še pogojevanje z evropsko denarno pomočjo potrebujemo nekakšen sistem sankcij, ki bo spodbujal k ponovnemu sprejemu. To je stališče, ki ga zagovarjamo v menu naše politične skupine. Žal mi je, da je ta mandat tako zapleten, eh, ampak pripričana sem, da bomo eh, našli dober konsens, tako da bomo lahko uh, Eh, gradili na tem instrumentu, da bo to učinkovit instrument, s katerim se bomo lahko ustrezno eh, borili proti krizi, ki danes vlada v Evropi. Borili proti vsej tej eh, drami, medtem ko mi delamo, se tragedije še naprej odvijajo, še posebej na sredozemlju in tudi drugod. Mislim, da sem s tem na kratko predstavila vse vsebinske točke naših predlogov spremljenja. Hvala. Thank you very much. Uh, the ECR... Najlepša. Uh, hvala, gospod Hala Aho, imenu EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospa Gijom, za dobro sodelovanje doslej. Skupina EKR uh, meni, da mora biti ta seznam ambiciozen, če želimo, da je učinkovit. Ne sme biti restriktiven. Omogočati nam mora hitri, uh, hitre odzive, Eh, na spremenjene razmere v tretjih državah. Načeloma sprejemamo eh, enoten eh, evropski seznam, ampak takšen seznam je potencialno manj fleksibilen kot nacionalni seznami. Ravno zato imamo nekaj dvomov, kar se tiče predloga spremembe 47, ker piše, da bi morali države, ki jih črtamo z evropskega seznama, črtati tudi z nacionalnih seznamov. Evropski seznam mora biti tako ambiciozen in fleksibilen kot nacionalni seznami, tako da bo lahko zagotovil eh, dodano vrednost, še posebej, če mislimo s tem seznamom nadomestiti nacionalne sezname. Strinjamo se eh, tudi z amanmajem 69. Država, ki ima status eh, države kandidatke, mora biti eh, varna. Ne sme biti eh, na seznamu nevarnih če eh, je neka država nevarna, potem ne more biti eh, država kandidatka. Kaj pomeni eh, pospešen postopek za prosilce, ki prihajajo iz varnih držav? To je treba definirati in to je bistvenega pomena za učinkovitost in vrednost tovrstnega seznama. Mislim, da se bom zaenkrat tukaj ustavil. Hvala. Gospod Albert v imenu Jean Lambert za zelene. Najlepša hvala. Predstavil bom komentarje naše poročevalke v senci Jean Lambert, ki se nažalost ni mogla udeležiti te razprave. Najprej nasplošno predlagamo zavrnitev predloga komisije, zato ker menimo, da bi, če bi sprejeli ta predlog, eh, posegli v eh, pristop od primera do primera. Eh, tako je treba obravnavati prošnje za azil in to ni jasno izpostavljeno v besedilu. Če parlament želi obdržati besedilo, potem je treba sprejeti naše predloge sprememb, s katerimi pojasnjujemo določene točke in dopolnjujemo delo eh, naše poročevalke. Izpostavili smo tudi naše stališče, kar se tiče delnega mandata, eh, kar se tiče specifičnih eh, državnih predlogov. Evropski seznam ni nujno jamstvo, eh, da se spoštuje vse človekove pravice in druge standarde. Uložili smo predloge sprememb, eh, ki se nanašajo na eh, uporabo statusa drž države, varne države za zmanjševanje števila prošen. Na to še pospešeni postopki, tudi tukaj predlagamo spremembe, ne moremo dati eh, jasnega časovnega roka za eh, odpravo nacionalnih seznamov, zato ker ne vemo, kako dolgo bo trajalo, da bi zagotovili dejanska priporočila eh, v zvezi z državami izvora, predlagamo spremembo triletnega roka. Država, ki je črtana z evropskega seznama, se ne sme pojavljati na nacionalnih seznamih. Če je neka država varna, eh, to je treba analizirati vedno znova. Če je neka država dve leti eh, ni na seznamu, je treba sprejeti ustrezne odločitve in ta država mora biti obravnavana kot eh, država, ki ni več varna. Umaknili pa bomo 34, 35 in 109. Najlepša hvala. V imenu NS, gospod Ferron, v imenu gospoda Lebretona. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vložili smo predlog spremembe zavrnitve tega predloga. Azilna in migracijska politika je danes totalen fiasko. Kar se tiče Turčije, pozivamo k eh, prekinitvi pogajanj o pridružitvi Evropske unije glede Posne in Hercegovine. Menimo, da ta država. Eh, povzroča številne težave, tam so džihadisti, ki eh, so nevarno za celotno Evropo in na to še Kosovo, eh, tam prihaja do iztrebljanja eh, krščanskih manjšin, ki jih je vedno manj. To gre v nasprotju z suverenostjo držav in zato smo proti temu predlogu. Okay,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 metodi ne moremo sodelovati pri izbiri samih držav na seznamu, ker eh, se lahko na ta način znajdemo v težavah. Naj vas spomnim, da smo glasovali eh, o tem, da je Turčija varna država. Eh, imeli smo kratko razpravo, ki je trajala dve uri in to je bila politična odločitev. predlagam torej razlikovanje med vsebino in seznamom in to je zelo pozitivna stvar. And, uh, in še gospa Veržja v imenu Martina Andersen. Supravčujem, gospod predsednik, zamudila sem in uh, mislim, da je pomembno, da predstavim tudi stališče naše skupine, naše poročevalke ki v senci eh, nažalost ni na razpravi, eh, to je Martina Anderson. Mislim, da je dobro sodelovala s Silvigijom, tako kot skupina zelenih, tudi mi predlagamo zavrnitev celotnega predloga komisije. Menimo, da glede na razvoj dogodkov v nekaterih državah, eh, da bi bilo bolje pripraviti drugačen seznam, glede na informacije, ki jih eh, imamo, se zdi, da se v eh, državah, ki naj bi bile na seznamu varnih držav, porajajo težave. V nekaterih primerjih eh, ljudje ne morejo zaprositi azil, še huje se dogaja, ljudje so napadeni, umorjeni in Mislim, da je treba upoštevati te grozne dogodke. Mislim, da ne gre za migransko krizo, gre za uh, begunsko dramo in uh, evropska politika zgolj krepi oziroma viša število uh, mrtvih v sredozemlju in statistika, ki jo imamo na voljo, to dokazuje. Več kot 3700 uh, mrtvih uh, smo zabeležili v zadnjem času. Ne vem, kako dolgo bomo nadaljevali eh, s takšno politiko, ki dovoljuje toliko eh, smrti in mislim, da bodo morali eh, predsedniki držav in vlad odgovarjati eh, za vse to eh, v očeh zgodovine. Glasovanje bo potekalo v odboru Libe, potem, ko bodo potekla in stekla pogajanja o kompromisih. Eh, gospa Gijom, bi še radi kaj povedali o koncu? Ne? Prav, potem pa najlepša hvala. Veselimo se glasovanja, ki bo potekalo po eh, novih razpravah s poročevalci v senci. Sedaj pa četrta točka, kolegi in kolegice. Sedaj pa uh, vabim uh, za odr predsednika oziroma direktorja uh, Agencije za temeljne pravice. medtem ko čakamo gospoda Flaherty in gospod Seidensteker, bom na kratko opisal to točko. Pozdravljamo gospoda Michaela Flahertyja, novega uh, direktorja Agencije za temeljne pravice in gospod uh, eh, Seidensteker, predsedujočo upravnemu odboru, predstavila bosta poročilo o temeljnih pravicah za leto 2016. To poročilo uh, povzema in analizira glavni razvoj dogodkov na področju temeljnih pravic v Evropske unije v letu 2015, izpostavlja nekatere uh, ovire in uh, predstavlja glavna vprašanja povezana eh, s temeljnimi pravicami. Začeli bomo s trialogom junija in uh, julija pri teh temah. Dobro je, da imamo sedaj na voljo to uh, razpravo. Uh, Ali ste tukaj prvič, gospod Oflaherty, eh, potem, ko ste bili izvoljeni, ne vem, eh, nisem bil na tisti razpravi, ki ste že sodelovali. In zato se upravičujem. Najprej morda predsedujoča upravnemu odboru, na to pa gospod Oflaherty, ki bo prav tako podal svojo predstavitev. Toplo pozdravljena oba, gospa Zajdnisti, ker izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke. Lep dober dan in hvala za povabilo na to razpravo, ker bomo govorili o letnem poročilu Agencije za temeljne pravice. Najprej bi rada v imenu upravnega odbora eh, dejala, da se zahvaljujem za vaše eh, delo, eh, za to, da poskušate zavarovati temeljne pravice na tako širokem področju. Hvala za tesno sodelovanje z našo agencijo. Dobro se je bilo srečati s tistimi, ki ste obiskali agencijo prejšnji teden. Vsako leto poskušamo izboljšati letno poročilo, zato da bi izboljšali uh, njegovo uporabnost in uh, zagotovili, da ostaja relevantno za politične razprave. V vsaki državi članici uh, imamo različne prioritete, različne izzive, zato je teh razprav več. Tisti, ki že poznate letno poročilo, se zavedate dejstva, da smo ga premenovali sedaj, gre za poročilo o temeljnih pravicah. Leto ni več tisto leto, ki eh, smo ga analizirali v eh, samem poročilu, ampak gre za leto izdelave. S tem, ko povdarjamo trenutno leto, poskušamo jasno povdariti, da je to poročilo izjemno relevantno za tiste, ki spremajo politične odločitve danes podatki, ki jih objavljamo v poročilu, so analizirani z vedika temeljnih eh, pravic in na to predstavljeni eh, komparativno in to prvič. Obenem je več tudi eh, mnen v poročilu objavljamo jih kot samostojen dokument v vseh uradnih jezikih Evropske unije. Upam, da bodo ta mnenja eh, bolj uporabna za vas in vaše kolege tukaj v Bruslju, pa tudi v vaših državah članicah, tako da boste lahko sprejemali celno usmerjene, eh, utemeljene politične odločitve. Mnenja, ki jih najdemo v eh, poročilu dopolnjujejo pravna mnenja o načrtovanih zakonodajnih aktih, ki bodo kmalo začeli veljati eh, in ki jih sprejemajo evropske institucije. Kot veste, številni akti prihajajo iz vašega odbora. Na vašo prošnjo smo pred kratkim pripravili mnenje o predlogu komisije o skupnem evropskem seznamu varnih držav izvora. O tem ste ravno kar razpravljali. Še eno mnenje se je nanašalo na kazalnike za temeljne pravice in to v kontekstu eh, vašega poročila na lastno pobudo, zakonodajnega poročila o vzpostavitvi Evropskega eh, mehanizma za demokracijo, vladavino prava in temeljne pravice. Upam, da boste še naprej sodelovali eh, na strokovni ravni z Agencijo za temeljne pravice, ker bomo s tem skupaj zagotavljali, da se varovalke za temeljne pravice vedno upošteva pri zakonodajnih postopkih. Glede na to, da se Evropska unija večinoma eh, pogovarja o eh, azilu in migracijah in da je to veljalo tudi v letu 2015, je bilo za upravni odbor in za agencijo kot takšno pomembno, da razvijemo dobro opredeljena mnenja, izvedljiva mnenja, ki smo jih vključili v letno poročilo. Mnenja pokrivajo različne teme, naprimer temeljne pravice do življenja in eh, dostojanstva, eh, na to potrebo po vzpostavitvi zakonitih poti, zato da bi se borili proti eh, tihotapcem z ljudmi in pomen migracij kot takšnih. Spoštovani poslanci in poslanke, Evropska unija mora reševati eh, begunsko eh, krizo in pri tem spoštovati temeljne pravice. To področje je torej temeljnega pomena eh, za agencijo za temeljne pravice. Imamo dolgoročne projekte in kratkoročne projekte. Če pa želimo v praksi kaj spremeniti, na terenu nekaj spremeniti, potrebujemo agenciji več zmogljivosti agencija za temeljne pravice ne sme ostati na robu, ne sme ostati na periferiji, ampak mora sodelovati v sami srčiki teh razprav. Migracije se izjemno hitro razvijajo kot politično področje v Evropske unije. Ravno zato je bistvenega pomena, da uh, za uh, vzdržnost in kredibilnost uh, evropske politike vedno upoštevamo temeljne pravice, ko oblikujemo novo politiko in ko to politiko na to izvajamo. Še posebej glede na to, da smo priča največjim eh, begunskim tokovom po eh, drugi svetovni vojni. Evropska unija mora nekaj narediti in pri tem mora eh, utemeljiti svoje ukrepe na načeljih temeljnih pravic. Še naprej moramo nadaljevati z dialogom v zvezi s temi točkami. Sedaj pa bi besedo rada predala direktorju agencije Michaelu Flertiju ki bo predstavil glavne vidike eh, tega poročila, malce bo natačno. Hvala za pozornost. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, kolegi in kolegice. Naši predsedujoči eh, bi se pridružil in se eh, vam tudi sam zahvalil, da ste nas povabili na to razpravo o letnem poročilu agencije o temeljnih pravicah. Upravni odbor je tisti, ki spreme poročilo, ampak na podlagi dela osebe agencije in rad bi izkoristil to priložnost za to, da se zahvalim uh, iz srca vsem kolegom na, uh, v, uh, na Dunaju, ki trdo delajo za to, da lahko sedaj predstavimo to letno poročilo. Leto 2015 je bilo odkrito rečeno slabo leto, spoštovani poslanci in poslanke. Prišlo je do regresije pri zaščiti temeljnih pravic. Uh, prišlo je do uh, vedno številčnejše nespremljive retorike, ki gre v navskrižje s temeljnimi pravicami in temeljnimi vrednotami. Razumeli boste, o čem govorim, ko boste brali poglavja letnega poročila. Dovolite mi, da sedaj eh, na kratko predstavim štiri zadeve. Prvič, tako kot je povedala naša predsedujoča, eh, bom tudi sam začel z migracijami in azilom. Ne bom podajal statističnih podatkov, ki jih tako ali tako dobro poznate ne glede na to, kako imenujemo to krizo, eh, je dejstvo to, da gre za krizo vrednot in krizo temeljnih eh, pravic. Ravno zato cenimo eh, poskuse tega odbora, ki poskuša reševati to krizo. Pozivamo vas k temu, da še naprej pritiskate na vse zadevne akterje, zato da skupaj sprejemamo ustrezne ukrepe in rešujemo krizo v letnem poročilu najdete veliko zanimivih eh, podatkov. Naprimer, v poročilu boste našli dokaze, ki kažejo, da eh, je v več državah prišlo do vzorca nasprotovanja eh, in prihajalo je tudi do vračanja benigne politike, ki se na prvi način zdijo popolnoma neproblematične, lahko migrante izpostavijo eh, tveganjem vračanja. Včasih je prišlo do zamud pri združevanju družin zaradi eh, tovrstnih vprašanj povezanih s temeljnimi pravicami. Na to druga tema. Pravice otroka. Tudi tukaj se bom navezal na migracije. Od 30 do 40 odstotkov migrantov je otrok. Tragično je to, da je odstotek migrantov, ki umre, zelo visok. 30 odstotkov smrti je smrti otrok v sredozemlju, na primer. Dva otroka utoneta vsak dan oziroma sta utonila vsak dan od septembra 2015 naprej po podatkih ene od mednarodnih organizacij. In otroci se soočajo z velikimi tveganji na migranski poti. Poglejte si to poročilo, ko poskušate najti odgovore na to krizo. Tam eh, najdete priporočila za specifične ukrepe. Prvič, eh, bolje moramo vključiti eh, strategije za zaščito otrok v sam migranski oziroma azilni proces. Še en primer vam lahko dam. Bolje in hitreje moramo imenovati ljudi, ki skrbijo za otroke brez spremstva, za mladostnike brez spremstva na to tretja zadeva in to je rasizem in nestrpnost. V letu 2015 je bilo več tudi tovrstnih pojavov. Več je bilo incidentov, naprimer napadov na jude, napadov na muslimane, na predstavnike skupnosti Romov. Ko uh, razmišljamo o teh napadih, moramo upoštevati dejstvo, da manjšine niso problem, so žrtev. Težava so neustrezna zakonodaja, eh, neizvajanje zakonodaje in potreba po spremembah. Bolj splošno gledano, kot piše to v letnem poročilu, mora večina naših držav članic narediti več pri tako beleženju, kot tudi boju proti uh, kaznjivim dejanjem sovraštva. Na to varstvo podatkov. Naslednja točka. Uravnotežiti je treba državno varnost na eni strani in temeljne pravice na drugi strani, kot piše v našem poročilu. Poročilo govori tudi o eh, pomenu upoštevanja treh eh, ključnih načel zakonitosti, eh, nujnosti in sorazmernosti, ko eh, posegamo v pravice ljudi. Te zadeve smo analizirali v letu 2015 na podlagi vašega, uh, vaše prošnje, kar se tiče uh, nadzora temeljnih pravic v Evropski uniji. To poročilo smo predstavili pred nekaj meseci, rad pa bi spomnil na vsaj dve čudni ugotovitvi, do katerih smo prišli. Veliko držav verjetno izvaja uh, Eh, množični nadzor, ampak zgolj pet držav, pet držav članic ima zakonodajni okvir za takšen nadzor. In drugič, obstaja veliko različnih eh, nadzornih organov in nadzornih sistemov v različnih državah članicah. In zaradi te raznolikosti eh, prihaja do nestrokovnosti, do pomankanja virov in do neustreznih pristojnosti za ustrezno upravljanje njihovega dela kmalo bom zaključil, eh, spoštovani poslanci in poslanke, in eh, ob koncu bi se vprašal, kaj lahko naredimo. Nekaj priporočil imam. Prosimo vas, da upoštevate mnenja 41 mnen v našem letnem poročilu. Zelo natančno smo jih eh, oblikovali in vsa ta mnenja so modra, pametna mnenja, na podlagi katerih boste lahko predlagali konkretne ukrepe pokrivajo vsa različna tematska področja, na katerih delate vi. Drugič, temeljne pravice morajo biti in to eh, listina temeljnih pravic v sami srčiki sprejemanja zakonodaje, zakonodaje, se upravičujem. Ta odbor se posveča temu delu, to je res, ampak to ne velja nujno za vse eh, teme, za vsa področja. Temeljne pravice je treba vključiti v vse zakonodajne akte temeljnim pravicam se je treba posvetiti, naprimer, v razpravah v okviru evropskega semestra. Tretjič. Poskrbeti moramo za boljše usposabljanje področju temeljnih pravic v eh, Evropi. Potrebujemo ustrezne eh, sisteme usposabljanja v državah članicah, v evropskih institucijah, Eh, sredstva moramo porabiti eh, pametno in, pamet, in na to te programe tudi izvajati. Obenem je treba vedno v eh, mislih imeti listino o temeljnih pravicah. Poslanci in poslanke, prosim vas, da. Eh, sodelujete z Agencijo za temeljne pravice. Mi smo vaš eh, neodvisni center za odličnost temeljnih pravic. Prosim vas, da uporabljate naše študije, da uporabljate naše eh, zelo natačne podatke, ki jih pripravljamo vsako leto. Uporabljajte naše pravne analize in mnenje. Sodelujte z nami za to, da skupaj ozaveščamo ljudi o temeljnih pravicah, tako v institucijah, kot tudi v državah članicah. Z drugimi besedami in uh, s tem bom tudi končal, mi smo agencija za temeljne pravice in uh, služimo vam v teh težkih časih. Hvala. So um... Najlepša hvala obema tudi zato, ker ste, bila, ker ste se držala časovnega okvira. Poročilo je eh, zanimivo, je vsežno, tudi precej zanimivih stvari ste nam povedali, ampak časa je samo eh, toliko, ko ga imamo na voljo. Tako da še enkrat hvala za to. Tako, zdaj pa bom tudi zaprl seznam tistih, ki želijo govoriti. Bom prebral, kdo vse se je prijavil, potem bomo zaključili ta seznam. Če želite govoriti, še enkrat dvignite roko. And, all right, everyone wants to speak. Okay. Yeah, see you, Julie. Okay, now the list is closed. If anyone... Tako, konec časa za prijavo. Bom prebral zdaj, kdo bo dobil čas za govor. Prosim, da se vidite dveh minut, ki jih imate, ker potem sledi glasovanje. Zime dolgo glasovanje in časa res ne moremo preseči. Tako, prosim, gospod Boni bo začel. Dve minuti imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi za to poročilo, ki je zelo eh, koristno, po mojem mnenju, pa tudi zelo pomembno, dobro strukturirano in vsebuje tudi precej uh, mehke argumentacije, ker gre pač za mnenje, ki ga je pripravila Agencija za temeljne pravice, ki podpira države članice pri pripravi lastne zakonodaje in politik. Jaz bi se v prispevku osredotočil na dvoje na zasebnost in pa varstvo podatkov v informacijski družbi. Zelo pomembno se mi zdi, da pravila obstajajo in da obstajajo tudi načela eh, potrebnosti, sorazmernosti in pa zakonitosti. V moji državi se zakonodaja predvsem ali pa zakonodajalec predvsem zanaša na policijo in pa na protiteroristične ukrepe. Ni več seznama hudih kaznjivih dejanj, ni seznama ex ante sodnih eh, presoj. In zdi se mi, da je to težava, ko gre za nadzor nad to vrstnimi dejavnostmi. To ni dobro. Tega pa ne govorim zato, ker ne bi maral svoje države, ravno obratno, ljubim jo. Zdi pa se mi, da gre za trend, ki smo mu priča, da to razmerje med varnostjo na eni strani in pa svobodo na drugi ni ravno mm, dobro uravnoteženo, vsaj ne v večini držav. Kajti veliko več nadzora je nad državljani, posod, ne samo na polskem. Pri nas na polskem bomo zdaj imeli celo zaslišanja o ljudeh, ki so menda kršili to zakonodajo. Kakorkoli. Želel sem nekaj povedati glede rasizma, ksenofobije in pa um, nestrpnosti. Uh, Predvsem se strinjam s prvim mnenjem ali pa s prvim odstavkom v tem delu poročila, ki govori o določenih dejavnostih in pa določenih politikah. Nažalost se je v moji državi država odločila za razrešitev sveta, eh, ki se je boril proti eh, ksenofobiji in pa nestrpnosti. In to je bil organ, v katerem so sedeli predstavniki glavnih institucij in s tem imeli tudi možnost ukrepati. To je vse. Hvala. Hvala, gospod Bojan, gospod Veržija je naslednja. Merci, uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila predstavnikoma Agencije za kakovostno upravljeno delo za natančno predstavitev poročila. Všeč mi je mm, osredotočenost letošnjega poročila mislim, da se ozrotočate na najpomembnejše zadeve in eh, jih ustrezno tudi razvrščate. Dejali ste, da je leto 2015 slabo leto, da smo naredili korak nazaj pri zaščiti temeljnih pravic, da je prišlo do krize temeljnih pravic in vrednot Evropske unije. Mislim, da smo številni v eh, tem odboru istega mnenja. Morda se ne strinjamo popolnoma glede prve točke in eh, tukaj bi rada izpostavila naslednje mislim, da prihaja do težav do, pri izvajanju evropskega in mednarodnega prava v številnih državah članic Evropske unije, kar se tiče migrantske politike, pri eh, vprašanju nevračanja in eh, izvajanja te politike se mi zdi, da prihaja do eh, napada pravosodnega napada na tiste, ki zagotavljajo humanitarno pomoč migrantom in beguncem. Veliko je otrok, ki prihajajo v Evropsko unijo, veliko eh, otrok umre na morju, veliko je eh, mladoletnikov brez spremstva in vedno več je majhnih, eh, vedno mlajših otrok. To smo ugotovili tudi na terenu, kjer sem bila pred kratkim in mislim, da moramo to vedno upoštevati naša skupina je vesela te pobude. Kmalo bom končala, gospod predsednik. Veseli eh, nas, da upoštevate številna mnenja naše skupine. Želim tudi, da pripravimo eh, predlog za eh, mnenje agencije za temeljne pravice o žariščnih točkah v Italiji in še posebej v Grčiji, kar se tiče eh, pridržanja, trajanja pridržanja in pridržo, pridržanja eh, mladoletnikov. Mislim, da mora agencija pripraviti mnenje v zvezi s tem. Sodelovala sem na sestanku o nagradi Saharova prejšnji teden. Organizacija nagrade Saharova je ustrajala pri tem, da mora Evropska unija pokazati dober zgled pri tem. Mislim, da eh, tega še nismo naredili, ker eh, delamo korake nazaj. Hvala. Um, Hvala. Res imamo na voljo malo časa, zdaj imate vsi samo dve minuti. Gospod Krkop, naslednji, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Čestitam avtorjem tega dela, kajti gre za temeljito poročilo. Jaz bi se osredotočil na naslednje. Uh, najbolj zanimive so posledice na področju eh, revščine otrok. In vesel sem, da smo dosegli kompromis med tistimi, ki menijo, da nematerialni, da so nematerialni eh, rezultati prav tako pomembni in pa tistimi, ki menijo, da so samo materialni eh, rezultati ali pa materialne posledice, ne tiste, ki šteje. Tudi pri nas v Združenem kraljestvu Povedal bi še nekaj glede posebne ali pa samo obravnave otrok in pa pravosodnih sistemov. Tudi to so ključni deli besedila. Zdi se mi, da se mora otroke posebej obravnavati, ko gre za eh, zdravstvene sisteme, zagotavljanje zdravstvenih storitev, še posebej psihiatričnih eh, zdravstvenih storitev. To je pomemben del besedila, eh, ki je morda nekoliko zapostavljen. Eh, Omenil tudi zaščito otrok, naprimer v kontekstu interneta in pa kibernetnega kriminala in pa tudi um, um, odgovornost ponudnikov spletnih storitev. Sam sem bil član odbora oziroma delegacije, ki je nedavno obiskala ponudnike spletnih storitev v ZDA. Ti se zavedajo svoje odgovornosti, ampak upam, da bo dialog med vami in pa njimi pozitiven in progresiven. Pa še zadnji komentar, predsednik. Uh, Eh, radikalizacija. Mislim, da smo lahko vsi zaskrbljeni nad tem trendom med mladimi. To se morda zgodi zaradi njihovih socialnih razmer ali pa zaradi socialnih razmer njihovih družin. Vsekakor pa gre za uh, izpostavljenost medijem, kar je eden od razlogov, pa tudi izpostavljenost internetu, prav tako eden od razlogov za radikalizacijo. Uh, ali se vam zdi, da na tem področju počnemo dovolj in kaj lahko vi kot organizacija storite za to, da se tudi ukrepi eh, vlad držav člani, člani, članic ustrezno podprejo. Hvala. Hvala. Ne vem, ali sem dejal, da, da sem seznam zaprl, ampak eh, to so stvari, ki so res da polemične, aktualne, ampak ne moremo vsi govoriti v nedogled. Uh, Naslednja je na vrsti gospod Albiol. Dve minuti, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Jaz bi pokomentirala vsebino samega poročila. Tri zadeve bi omenila. V EU obstaja na tisoče ljudi, eh, katerih pravice se ne upoštevajo, ker so migranti, ker so prosilci za azil, ampak po evropski zakonodaji se to ne bi smelo dogajati ti ljudje so zapostavljeni. Obstaja več kot 100 tisoč mladoletnih, ki so prav tako v enaki situaciji. Konec prejšnjega leta je agencija FRA objavila študijo o alternativah, alternativnih pristopih priprtju teh ljudi. Uh, Ta situacija se je takrat samo še poslabšala. Žarične točke v Grčiji so postale tako rekoč eh, taborišča, če ne samo zapori. Enako velja za Lampeduzo in vse ostale kraje, kjer so eh, te točke. Kako gledate na to? Potem pa sporazum med Evropsko unijo in pa Turčijo. Veliko ljudi dvomi o zakonitosti tega sporazuma in morda bi lahko Eh, te stvari odpravili s, kakšno, s kakšnim zakonodajnim prijemom ali pa s kakšno izjavo. Zanima me, ali se agencija ukvarja z vsebino tega sporazuma in ali bo kakšna posledica, če eh, je temu tako. V okviru naše skupine GUE smo odšli v Turčijo in se ogledali stvari na terenu. Videli smo, da prihaja do kršitve človekovih pravic. Turška policija strelja na ljudi na mejah. In mislim, da bi morala biti vaša agencija izjemno zaskrbljena zaradi teh stvari. Zanima me, ali boste pripravili kakšno poročilo v zvezi z sporozumom med Evropsko unijo in Turčijo, ali boste pripravili kakšno tožbo, ali boste protestirali ali kaj drugega. Potem pa še zadnje vprašanje v zvezi z to agencijo, ki naj bi nadomestila agencijo Frontex oziroma dopolnila njeno delo. V okviru odbora bomo o tem glasovali zdi pa se mi, da bomo s tem samo še okrepili trdnjavo Evropa, kajti to bo agencija, ki bo imela še več pooblastil in bo delovala še bolj eh, netransparentno kot pa Frontex danes. Zanima me, kako gledate na to in kako naj bi se to po vašem mnenju eh, nanašalo oziroma odvijalo eh, na mejah, ko bo to enkrat aktualno. Se pravčujem, Peter Nidelber, naslednji, ne morem vam več dati časa, kajti res eh, ste že eh, prekoračili tiste dve minuti. Peter, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bom zastavil splošno pripombo in potem še zastavil eno vprašanje. Eh, vladavina prava, človekove pravice, pravna država, vse to so proizvodi liberalne demokracije. Zanima me, kako je s tistimi državami članicami, ki pravijo, da ne želijo liberalne demokracije, da si želijo neliberalno demokracijo. V tem primeru se bodo morda primeri povezani s temeljnimi pravicami spremenili predrugače nekaj drugega. In zanima me, kaj naj storimo v teh primerih. Kako lahko opišemo situacijo temeljnih pravic v neliberalnih demokracijah? To je prva stvar. Drugič. Integracija ali pa strategija za integracijo Romov situacija je slabša od vašega opisa. Gre za različne vrste diskriminacije, gre za segregacijo v šolstvu. Na mačarskem, oziroma zopet mačarskem, je bil v zvezi s tem sprožen tudi postopek kršitve eh, zakonodaje. Gre za nasilno premeščanje Romov v nekaterih mestih v Evropi, naprimer v Miškolcu na Mačarskem. In mene zanima, kako lahko to preprečimo, kaj lahko storimo za, ta, za to. Hvala. Hvala, gospod Jurek. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Hvala lepa. Hvala tudi za vaše poročilo, gospod direktor. V bistvu sem hotel vprašati po naslednjem. Govorili ste o dejanjih nestrpnosti v Evropi, ampak eh, mene skrbi to, da ne omenjate nestrpnosti do krščanskih beguncev, nad katerimi se izvajo dejanja, nasilna dejanja v begunskih taboriščih in o tem eh, poročajo vse bolj pogosto. Pred dvema tednoma je o tem poročala protestantska humanitarna organizacija Open Doors, In to vrstna dejanja pogosto spremljajo tudi dejanja, ki so v neskladju z temeljnimi načeli pravne države, kajti dejstvo, da javni organi ne izvajajo tega, kar bi morali, eh, se pravi obveščati javnosti o dejanskem stanju, je tudi eh, neke vrste opustitveno dejanje. Tako da, glede tragedij, ki se odvijajo na teh trasah nezakonitega priseljevanja. Slišimo v zadnje čase o tem, da je nekaj oseb umrlo in eh, tisti, ki izvajajo to vrstne operacije z, kot pridobitno dejavnost, bi morali priti pred mednarodno kazensko sodišče zaradi izkoriščanja uh, ljudi. In to je neko spontano uh, dogajanje, ki, kot ga nekateri opisujem, ampak dejansko gre za čisto organiziran kriminal, ki ga nekdo spodbuja. Gospod Intefek. Yes, you, Hvala, predsednik. Bolj opaska kot vprašanje. Najprej bi iz, izrazila hvaležnost FRA za zaščito temeljnih pravic v Evropi, za delo, ki ga upravlja. Uh, Ko si tako pogledam to poročilo, pa tudi prejšnje poročilo, lahko rečem, da smo zelo dobri pri analizi uh, negativnih stvari in pa pri navajanju kršitev temeljnih pravic. Ampak to je vedno bolj um, neprijetno delo, kajti vsako leto imamo daljši seznam teh kršitev. Zanima, zanima pa me, kaj počnemo za to, da se to odpravi. Kot veste, v tem odboru trenutno govorimo o predlogih um, oziroma o mehanizmu za zaščito temeljnih pravic in pa vladavine prava. K temu ste tudi vi uh, dodali uh, svoj prispevek. Zanima pa me, ali bi lahko FRA odigrala neko vlogo ne samo pri odkrivanju kršitev človekovih oziroma temeljnih pravic, ampak tudi pri recimo temu odkrivanju ovir za uveljavljanje temeljnih pravic. Kajti to niso nikoli praktični ali pa um, zakonodajni, pravni, kakršni koli drugi razlogi, to so vedno politični razlogi, ker vedno nimamo dovolj politične volje za odpravo teh ver. To se nikoli ne zgodi po naključju, to je vedno posledica zakonodaje. Zanima me, kako gledate na to, ali bi morda lahko v svoji analizi, v svojih, um, pri svojem delu posvetili nekaj več pozornosti temu, kako pridobiti več politične podpore uh, za boj proti tistim, ki kršijo temeljne pravice. Hvala. Gremo naprej. Gospa Federo. Najlepša hvala. Vprašanje imam in sicer povezano z skupino, ki pa je ni v vašem poročilu. Gre za ljudi brez dokumentov. Govorili ste o tistih, ki ostane v EU potem, ko jim je bila negativna odločba. Ampak kako je s tistimi, ki pa se sploh ne morejo prijaviti ali pa uložiti uh, vloge za azil? z novo politiko k nam prihaja vedno več ljudi iz držav, kjer, držajo, eh, iz držav, kjer divjajo vojne, ampak pošiljamo jih nazaj. In to pomeni, da bo tudi vedno več ljudi odšlo v gozdove, se skrivalo tam, ker ne želi nazaj. To se dogaja pri nas na švedskem. To so osebe brez dokumentov. To so osebe, ki prihajajo iz držav, kjer je vojna in ki so morda morda po, ne, po določenem obdobju tudi dobili ali pa bi dobili dovoljenje za prebivanje, pa ga niso, ker nimajo dokumentov. In zdaj se skrivajo po gozdovih in tudi njihove pravice so kršene. Zato me zanima, kako je z njimi. Se pravi, imamo ljudi, ki eh, niso, ki jim ni bila odobrena eh, pravica do azila in jih želimo vrniti nazaj. Potem pa imamo še ljudi, ki sploh eh, niso dobili nobenega dokumenta, nobenega papirja, ničesar. In eh, sploh niso dobili niti za kakšnih začasnih dokumentov na mejah, ko so jih registrirali. So tu, so nekje med nami, se skrivajo in uh, kako je z njimi? Tudi uh, To je skupina ljudi, ki eh, so jim kršene temeljne pravice. Hvala, hvala, Marju. Ja, hvala. Tudi moje vprašanje se nekako navezuje na prejšnje vprašanje. Zdaj govorimo tudi o uh, novem dublinskem sistemu in vidimo tudi, da se veliko pozornosti posveča preprečevanju sekundarnih premikov v EU. Zato me zanima, kakšno je mnenje FRA o pravici do prostega gibanja po EU? Kako lahko načelo prostega gibanja združimo s temeljnimi pravicami in tem eh, ljudem omogočimo morda ponovno združitev družin ali pa kaj podobnega? Na švedskem in pa v nekaterih drugih državah opažamo, da to neregistrirano sekundarno premikanje Evropske unije področja večje težave, In zanima me, kako eh, FRA gleda na to, sploh v kontekstu novega Dublina. Hvala pa tudi za zelo zanimivo in obsežno poročilo, kaj ti gre za zelo, zelo zanimivo branje. Hvala. Soraya Post, please. Soraya Post. Najlepša hvala. tudi uh, meni se zdi besedilo zelo zanimivo in uh, hvala za vaš trud. Četrti, uh, četrto poglavje, integracija Romov. Sicer ste na to že nekako odgovorili, ampak uh, imam nekaj vprašanj povezanih s situacijo Romov. Mislim, da, del, da živimo v času, ko smo priča hujskanju delov uh, družbe proti drugim delom družbe. In to počnejo predvsem populistične stranke. Včasih pa to počnejo tudi nekoliko bolj zmerne uh, stranke, sredine političnega spektra. In zanima me, kako bi lahko v vprašanju uh, integracije Romov dali večji pomen uh, v kontekstu politične agende. Šest milijonov evropskih državljanov je Romov. In šest milijonov ljudi je moralo oditi eh, zaradi diskriminacije, zaradi nasilnih deportacij, zaradi revščine, zaradi različnih razlogov eh, svojih domov. In to so ljudje, ki so uporabili eh, pravico do prostega gibanja po Evropski uniji, z njimi pa se ravna slabše kot s psi. Veliko ljudi v Evropski uniji ali pa določeni deli Evropske unije je zdaj brez dokumentov in to pomeni tudi določeno tveganje, kajti eh, vračanje teh ljudi v tako imenovane varne države je nemogoče, ker so to države Evropske unije in ki ne, ne bi bile nevarne, ampak tam se njihove, njihova načela krši, kršijo. Kaj bomo storili s tem problemom? V številnih državah Evropske unije je veliko tako imenih romskih beguncev, ki so odšli iz balkanskih držav, ker eh, so bili tam preganjani. In to je pomembno vprašanje, ki ga moramo vsekakor dvigniti na politični agendi. Hvala. Hvala. Zdaj pa Silvi von Kaufmann, ki je zadnja na seznamu. Res eno minuto, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Res ste prijazni. Zamudila sem, ker je moje letalo imelo zamudo in nisem mogla biti tu pravočasno. Konkretno vprašanje imam v vašem poročilu in sicer o Eurodaku. Govorili ste uh, o tem v poročilu na strani 22 in tam piše, da boste državam članicam ali da ste državam članicam že dali katalog informacij z določenimi vprašanji. In sicer o tem, da bi begunci, ki prihajajo v Evropsko unijo, morali dobiti več informacij o tem, zakaj jim naše agencije ali pa naši organi jemljajo prstne otise in tako naprej. Kakorkoli, mene zanima, ali ste eh, pripravljeni ponuditi kakšne dodatne informacije nam v zvezi s temi informacijami, ki so v vašem dokumentu in ste jih formulirali v treh vprašanjih in poslali državam članicam. Hvala. Hvala. Zdaj pa gremo kar takoj Michaelu O'Flahertyju, da odgovori na slišano. Eh, res, nimamo veliko časa, deset minut samo še, ker potem glasujemo, tako da prosim, da ste kratki. Žal mi je, ampak tako je. Najlepša hvala, gospod predsednik, se bom potrudil za to. Potem pa bo še Frauke Zajden Štiker dodala tisto, kar bom morda spustil. Prvič, eh, oziroma prvo bi se eh, posvetil vprašanju gospoda Bonija. Glede situacije v konkretnih državah eh, stvari ne morem komentirati, ampak bomo pa pripravili dodatno poročilo o stanju nadzora v Evropski uniji in se še posebej posvetili izvajanju zakonodaje. Morda vas bo to zanimalo. Gospa Veržija je izpostavila nekaj vprašanj povezanih z begunci, ki so jih izpostavili še drugi eh, poslanci in poslanke. Povedal bi, da se FRA povsem strinja z vami, ko pravite, da gre za globoko krizo človekovih in pa temeljnih pravic in ki si zasluži eh, pozornost vseh akterjev. To počnemo, skušamo početi tudi s tem, ko pošiljamo našo mobilno ekipo v Grčijo, kar se je zgodilo prvič in zdaj FRA na terenu podpira druge agencije. Kar zadeva vprašan, eh, vprašanja glede žarišnih točk in pa temeljnih pravic. Slišal sem vprašanje, ali bi lahko morda pripravili kakšno mnenje v FRA v zvezi s tem. Gospod Krkop je omenjal vprašanja otrok in pa eh, psihičnih težav duševno zdravje. Informacije o tem sicer ni v tem poročilu, ampak eh, lahko si preberete del poročila, ki govori o zdravju beguncev oziroma migrantov. In eh, duševne težave so med najpomembnejšimi motnami, ki se jim želimo posvetiti. Kar zadeva tveganja, ki so povezane z uporabo interneta strani mladostnika in pa otrok, želim povedati, da so grožnje temeljnim pravicam eh, nekaj, kar je dejanska grožnja, ampak na eh, forumu za temeljne pravice, ki bo organiziran čez nekaj tednov, bomo veliko govorili o tem. Slišali smo tudi vprašanja o priprtju. To je postavila gospa Albioli. In sicer, kaj počnemo za to, eh, da bi rešili to situacijo na terenu. Mi redno odhajamo na grške otoke eh, in ekipa, ki je v Grčiji na terenu, Eh, skušal ostalim agencijam svetovati, kako se izogniti kršenju temeljnih pravic pri upravljanju eh, njihovega dela. To delo se bo nadaljevalo s Frontexom, eh, s, katerimi, s katerim zelo dobro sodelujemo, pa tudi z drugimi agencijami. Gospod Niedermüller je izpostavil nekaj vprašanj, eh, ki so kar vabljiva, zato da se pustimo nekoliko bolj obsežno razpravo, ampak se bom temu tveganju eh, izognil. Dejali ste, kako je z neliberalno demokracijo in pa temeljnimi pravicami, kako naj bi to sploh obstajalo. Jaz se moram pri takšnih vprašanjih vedno vrniti na obveznosti, ki izhajajo iz, iz pogodb. Te pogodbe so nespremenjene, še vedno na tem področju. Tako da to je odgovor. Gospa Post, gospod Niedermüller pa sta spraševala tudi o temeljnih pravicah povezanih z integracijo Romov. Mi to razumemo. To je res škandal za Evropsko unijo in storili bomo vse v naši pristojnosti, v okviru našega mandata, vse, kar nam omogoča zakonodaja, da bomo uh, skušali zagotoviti temeljne pravice tudi za Rome, kjerkoli že so. To velja tudi za tiste uh, Rome, ki uh, potujejo. tudi druge um, uh, ranljive skupine, tudi druge verske skupnosti, verske manjšine, katerih um, pravice ne bi bile um, kršene, uh, si zaslužijo našo, našo zaščito in to bomo tudi storili. Gospod Jurek, z vami se strinjam, ko, ko ste dejali, da moramo zaščititi tudi kristjane. Gospa Intfeld je prav tako povedala precej zanimivih stvari. In sicer kako bi lahko opredelili ovire, ki so nekako razlog za um, kršenje temeljnih pravic. In dejala je tudi, da je to ponovadi političen razlog. Res je, ampak gre tudi za pomankanje eh, občutljivosti, mm, razumevanja, poznavanja eh, dejstev in tako naprej. Vse to so razlogi. In mi skušamo eh, kljub našemu omejenemu okviru za delovanje opozarjati na to. Naše delo je v prvi vrsti preventivno, kar pomeni, da o tem ni možno preprosto poročati, ker ne moremo poročati o stvarih, ki se niso zgodile, ampak o tistih, ki so se zgodile, to so kršitve. Gospa Valerijo je izpostavila nekaj izjemno pomembnih vprašanj glede eh, migrantov brez dokumentov. To, to, so ljudi, to so ljudje, za katere pričakujemo, da, bo, da bodo vrnjeni v domovine, ampak ker se skrivajo, jih ne moremo najti, ne moremo pomagati in eh, zato tudi prihaja do kršenja temeljnih pravic. Te situacije je treba poštevati. To je povezano tudi z vprašanjem Romov. Potem je slišalo, vprašanje, sledilo vprašanje glede, ehm, glede davljskega sistema in pa glede eh, novega eh, oziroma glede temeljnih pravic v novem dublinskem sistemu. Ja, o tem bomo govorili tudi na forumu. Potem pa še vprašanje glede Eurodaka, ki ga je zastavila gospa von Kaufmann. Tega nisem povsem razumel, ampak če želite, lahko o tem tudi dvostransko spregovorimo po uh, razpravi. Tako zdaj pa so predsedujoča. Um, Hvala um, lepa. Eh, še v teh zadnjih trenutkih naj se prav lepo zahvalim za zelo relevantne pripombe vašega odbora, pa naj gre za pravice Romov, za pravice otrok, za vprašanje manjšin in tako naprej. Vsem tem bomo seveda še naprej razmišljali in vedite, da vaše razprave vsekakor vključujemo tudi v naše, tako da bomo vsekakor še naprej razmišljali o tem, kar ste vi izpostavili. Ključno je, da pridemo do tega, da bodo naše razprave, naše aktivnosti imele tudi pozitivne politične posledice. To je zelo pomembno. No in kot tretje, zelo zanimivo se mi je zdelo to, kar omenjate o politični volji. In dejstvo je, da se ne moramo omejiti zgolj na to, da s prstom kažemo na kršitve. Taš eh, skromen namen pri tej publikaciji je bil, da pokažemo tudi primere dobre prakse. In upam, da je to dober prvi korak, se pa vsekakor lahko strinjam, da potrebujemo politične razprave in na konferenci je naš direktor hm, tudi že omenil, da boste vsekakor dobrodošli in vsekakor dejstvo je, da se je pomembno lotiti tudi tega vprašanja temeljnih pravic. Hvala lepa, hvala obema in tudi vsem službencem FRA za to eh, res eh, vsebinsko poročilo in eh, kljub časovnim omejitvam mislim, da ste uspeli zelo dobro dotakniti vse ključnih vprašanj in tudi cenimo to, kar ste dejali, gospod Flaherty, glede tega, kako velja bolj proaktivno posegati po FRA, tako da upam, da bomo imeli še več časa za razpravo o tem in da bodo tudi kolegi lahko celoti prebrali to poročilo. Tako da hvala lepa vsem in hvala tudi kolegom za disciplino pri tej razpravi. Hvala še enkrat. Tako, kolegice in kolegi, če imate svoje elektronske glasovalne kartice s seboj, lahko kar začnemo z glasovanjem ob 16.15. Verjetno ste že videli, da bo glasovanja izredno veliko. Do 6.15 si kar lepo rezervirajte za glasovanje. In eh, bomo šli vsaj kar zelo natančno skozi vsa glasovanja. colleagues first. I'm just addressing the uh, coordinators. Koordinatori, eh, prosim, če se prepričate, da so vsi vaši člani in eh, mestni člani tu in da imajo glasovalne kartice. Če se lahko vsi prosim posedete. Torej, gre za kar eh, kompleksno glasovanje, tako da če so kakšne težave, prosim, da poveste pravočasno. Tako, zdaj pa začenjamo s prvo točko, točka 9, predlog uredbe sveta in parlamenta o Evropski obaljni straži. Poročevalec je gospod Artis Pabriks in sicer začenjamo z amendmajem 3. Glasujte, prosim. Amendma 103 se popravlja predsedujoči. Glasujte, prosim. Nadaljuje, poskusite še enkrat pri meni, tudi ni prvikrat delovalo. Še enkrat ponavljam, amandma 103. Glasujte, prosim. Zdaj deluje, ne? Dobro, potem pa prosim, če lahko z roko nakažete. Torej, en član SD bo glasoval za dvigom rok. Konec glasovanja, torej, je zavrnjeno. Amen, ima 102, glasujte. Konec glasovanja. Zavareno. Amandma 104, glasujte. 104 in 263 skupaj glasujemo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Horizontalni kompromis 1. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto horizontalni kompromis 2, odbor za promet. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 122, glasujte. Konec glasovanja. sprejeta. Amantma 208. Konec glasovanja. Sprejeta. Amantma 220. Glasujete, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 317. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 794, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 1, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeta. Kompromis, ki člena dve, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeta. Amadma 249 in 253 skupaj, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno amandmaja 250, 251 in 252 eh, skupaj. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 11. Gre za amandma poročevalca. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 260. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 261. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 3. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 4. A ne, se upravičujem, pravi predsedujoči, imam 275, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeta. Zdaj pa kompromis k členu 4, glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Amandma 286, glasujte prosim. 286. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 5, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 340. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 342. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 12. Glasujte, prosim. Ja, sedaj prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 6. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 6. A, nov. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 7. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 374. Glasujte, prosim. Tri, sedem, štiri. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 395, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 405, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 406. Afet 32. Razvijte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandmaji 416, 17 in 18 skupaj. Ne, samo 416 in 417. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 418. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 10. Glasujte, prosim. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 427. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 448. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 458, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis k členu 11, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 474, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Kompromis k členu 12, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis k členu 13, prvi del glasovanja. skupaj z in tretje države. Glesujte, prosim. Konec glesovanja. Sprejeto in še drugi del kompromisa, še na 13. Glesujte, prosim. Konec glesovanja. Sprejeto. Amandma 561. Glesujte, prosim. konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis k členu 14. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 15. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 592, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 596, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Kompromis k členu 16, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 601, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno kompromis k členu 17, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 607, glasujte prosim. Amandma 607, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 612. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 617. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 627. Glasujte, prosim. Prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis členov 18, prvi del, del A. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Del B. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Kompromis k štenu 19. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 694, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 43, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 698, glasujte, prosim. Konec glasovanja zavrnjeno. Amendma 696, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 697, amendma 697, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 698. Amandma 699, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno, amandma 700, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno, amandma 701, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Amandma 702. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno 703. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno 704. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto. Amandma 706, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Budget 4, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 707, glasujte prosim. Sprejeto. konec. Zavrnjeno. Ustni amandma Monike Holmajer, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Budget 5. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrjeno. Kompromis k členu 24. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 25. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 726, glasujte prosim. Konec glasovanja. Savrno. Kompromis k členu 26, prvi del. Glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Še drugi del. Glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 747, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno kompromis k členu 27, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeta. Amandma 756, glasujte. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 757, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 28, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 29. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 30. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 32. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 33. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 807. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeta, kompromis k členom 34, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeta, kompromis k členu 35, glasujte prosim. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 833, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 835, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Amendma 839, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 36, glasujte prosim. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto, amandma 861, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavereno. 862, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavereno. Kompromis k členu 37, glasujte. Zavereno. konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 865. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Kompromis k členu 38. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 39. Glasujte, prosim, člen 39. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 41. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 8.8.3. 3, ta je bil umaknjen, 8, 9, 6, zdaj glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zaprljeno. Kompromis k členoma 44, 45, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členoma 46 in 49. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 918. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 920. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Zavrljeno. Amantma 921. Glasujte. Konec glasovanja. Zavrljen. Kompromis k členu 51. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis k členu 52. Prvi del glasovanja. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Še drugi del. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis k členu 53. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeta. Amandma 960, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Devet, šest, sedem in afet devetinšestdeset sta identična. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrljeno. Amandma 976, glasujte. Konec glasovanja. Zavrljeno amandma 978 in 979, sta identična, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrneno kompromis k členu 54, glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto, amandma 994. Konec glasovanja zavrnjeno. Amandma 995, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 996, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Budget 9, glasujte prosim. konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 999. Closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis k členu 60. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o členu 61. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. AFET 76, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujembe 1024, glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. Predlog srembe 1020 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o členu 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet predlog spremembe 1027. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o členu 67. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o členu 68. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o členu 69. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o členu 70. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred predlog spremembe 1084. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 1087. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 1090. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen kompromis o členu 71. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o členu 72. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 1139. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog se ime 1140. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog se ime 1155. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o členu 74. Glasujemo. 74. Še vedno glasujemo, konec glasovanja. Spred, preglasujem be 1162, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o členih 75 do 78. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Kompromis o členi 79 do 82. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 105. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 106. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o uvodni izjavi 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred, preglasujem bez 113, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujem bez 118, glasujemo. konec glasovanja. Severnin, Perusrim v 116, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet, Perusrim v 117, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o vodni izjavi 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 124. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 125. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o vodni izjavi 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prelosrejem ve 132. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o vodnji zjavi 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Prelosrejem ve 138. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 139. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 140. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 142. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 143. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 144. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 146. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 145. Ne se upravičujemo, je napaka. Naslednji je 149. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis o vhodni izjavi 14. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o vhodni izjavi 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o vhodnih izjavah 16 in 16a. Spred. Glasujemo, konec glasovanja. Spred kompromiso v vodni izjavi 17, glasujemo. Konec glasovanja. Spred kompromiso v vodni izjavi 18, glasujemo. Konec glasovanja. Spred kompromiso v vodni izjavi 20, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o uvodni izjavi 21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujeme 192. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Preglasujeme 194. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 193. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromisov v vodni izjavi 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujem bez 196. Glasujemo. Konec glasovanja. Savanje. Kompromis v vodni zjavi 23. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis v vodni zjavi 24. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis o vodni izjavi 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 209. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Peš 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Peš 5. Glasujemo in pa 210. Ne vem, kako tolmači tolmačijo ta peš oziroma fish. Gre za odbor za ribištvo v vsakem primeru. Peš 5 in 210 sta enaka, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta. Kompromisov vodni izjavi 28, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis so v vodnih izjavah 28a, 28b in 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 221. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnil. Kompromisov v vodni izjavi 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o vodni izjavi 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis o vodni izjavi 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprit. Budget 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprit. 229. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprit. Kompromis o vodni zavi 39. Glasujemo. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 40 glasov za, 10 proti, 5 vzdržanih, in pa še glasovanje o začetku pogajanj, o mandatu in sestavi pogajalske eh, ekipe. Glasujemo eh, z absolutno večino v skladu s členom 372. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 44 glasov za, 9 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitke poročevalcu.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 ste vsi v formi, imate vsi glasovalne sezname. Kolegi in kolegice, sedaj bomo glasovali o mnenju odbora Libe za odbor eh, za proračun. Govorili bomo o pripravah na polnilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014-2020. Gre za prispevek parlamenta pred predložitvijo predloga komisije. Pripravljalka mnenja pa je Laura Agea. Prvostrem be ena, ste vsi pripravljeni? Ne, se pravi, čujem, kompromis ena, pravi predsedujoči. No, jaz očitno nisem bil pripravljen. Kompromis ena. No, trenutek eh, bomo še počakali. Kolegi in kolegice, glasujemo, prosim vas, da zasedete svoje mesta, tako da bomo lahko začeli. Ste pripravljeni? Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe sedem. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Pero se jim besede mnajst, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog srembe 18. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 27. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 28. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. In še glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto je 41 glasov za, 4 proti in 6 vzdržanih glasov. Čestitke poročevalke. Naslednje glasovanje zadeva izmenjavo informacij. Naslednja točka se nanaša na predlog direktive v zvezi z izmenjavo informacij o državljanih tretjih držav in Evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc ECRIS. Najprej me zanima, če želi besedo poročevalec. Ne. Kolegi in kolegice, povedati vam moram še, oziroma zastavljamo vprašanje poročevalcu, če se ne motim. No, kolegi, kolegi iz e LS prosijo za poimensko glasovanje pri več eh, točkah. 36, 39 eh, in 40. Zanima me, če podpirate predlog ELS eh, e v zvezi s temi poimenskimi glasovanji. Poročevalec to podpira. In še zeleni. Poimensko 36, 45, 50 in 52. Da. Prav, potem pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromis 8a. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto kompromisni predlog 8b, glasovanje po delih, prvi del poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sedaj pa predlog 36, glasujemo. Poimensko. smo pri predlogu spremembe 36, kolegi in kolegice, 36. Zakaj? Zaradi rezultata glasovanja o prvem delu kompromisnega predloga 8b. Zato smo prišli takoj na 36. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 39. Glasujemo. Sobračujem, pravi predsednik, eh, moja napaka. Najprej bomo eh, glasovali o predlogi spremembe 37 in 38 skupaj, identična sta. Glasujemo torej o 37 in 38. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta sta. Sedaj pa predlog srembe 14 in pa 41 enaka sta. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta. Predlog srembe 43. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog sprejembe 46. Glasujemo. Konec glasovanja sprejet. Pero se nam besedim in 40 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predostanem med 49. Glasujemo. kolegi, naredil sem napako, ne bi smeli glasovati o predlogu sprejembe 49, ta je postal brezpredmeten zaradi prejšnjega glasovanja, tako da bomo prišli takoj na predlog sprejembe 50. Glasujemo o številki 50 in to poimensko. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa predlog spremembe 52. Glasujemo. Prav tako poimensko. 52 poimensko, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 54. Glasujemo. Poimensko. Konec glasovanja. Spred 55. Poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog sprejembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujemo 17. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujemo 57. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Preglasujemo 18. Glasujemo. Sprejet. konec glasovanja. Spred. Presrembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. 58 in 59, ki sta identična, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta sta. Kompromisni predlog 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Uvodne izjave, predlog spremembe 1. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromisni predlog 1. Glasujemo. konec glasovanja. Spred. Kompromisni predlog 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog spremembe 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Kompromisni predlog 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Spred. Predlog 25. Glasujemo. A je 25. Konec glasovanja sprejet. Kolegi in kolegice, predlog sprejembe 26. Glasujemo. O kompromisu številka 4 ne glasujemo, ker je bil sprejet predlog sprejembe 36. Prav? konec glasovanja pri predlogu srembe 26. Sprejet. Kompromisni predlog 5, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Prav tako sprejet. Kompromisni predlog 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Predlog spremembe 30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 31. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Predlog spremembe 32. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 9. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejet. Predostrojem je 10. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromisni predlog 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. In še končno glasovanje poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 45 za, 2 proti 4 zdržanje. Tako gremo naprej na glasovanje o protokolu za a ne, eh, glasujemo še o sprejetju oziroma potritvi pogajalske ekipe, glasujemo elektronsko. Closed. Konec glasovanja. Sprejeto 44 za, 4 proti, 2 vzdržano. Čestitke poraževalcu. So our next vote. Gremo na naslednje glasovanje. Sicer v zvezi s protokolom za odpravo nezakonite trgovine s tobačnimi izdelki v okvirni konvenciji Svetovne zdravstvene organizacije za nadzor tobakom in tako naprej, poročevalka je Martina Anderson. So, um, so Predlogov za spremembo ni, imamo pa eno spremembo. Ne, sploh ni sprememb, nobenih predlogov sprememb, nobenih sprememb, to je to. No, potem pa kar, a ne. Vseeno imamo eno glasovanje in to je končno glasovanje. Nekoliko trudite že, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto 47 za, 1 proti, 2 vzdržano. Čestitke poročevalki. Okay. Gremo naprej. Enotna oblika za vizume. Glasujemo o začetku medinstitucionalnih pogajanj in pa o sestavi pogajalske ekipe. Poročevalka je Silvija Ivon Kaufmann. Samo eno glasovanje, sicer glasujemo o tem, eh, ali bomo začeli pogajanja. Glasujemo. Konec glasovanja. 46 za, 3 je proti, 2 je vzdržana. Prebral bom sestavo pogajalske ekipe. Shadow Rapporteur Petri Sarvama. Petri Sarvama, Prežval Senci. Za ELS, Petri Sarvama. Za EKR, Timothy Kirkhope, za Alde Gerard Depre, za, za Alde, torej, za GUE, Kostas Krisigonas, za zelene gospa Valero, za F, DD pa Beatrix von Storch. Tako, to je to. Gremo naprej. Evropska potna listina zavračanja nezakonito prebivalčih držav eh, Evropske unije oziroma tretjih držav. Eh, zdaj pa glasujemo o začetku pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe. Tudi tu imamo samo eno glasovanje. Samo trenutek, da najdem glasovalni seznam. Samo za trenutek bomo prekinili uh, toliko, da se najde moj glasovalni seznam. Gospod Hala Aho je poročevalec. To bi moral omeniti. Okay, colleagues, let's proceed to the vote. Gremo v glasovanju. Horizontalni kompromis. Horizontalni kompromis je prva stvar. Glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 20. Um, Kolegi, na začetku bi moral omeniti, da je gospa Veržja eh, med 30 prosila za eh, ustni predlog spremembe, sicer da bi pred konvencijo dali Evropska konvencija. Gospa Veržja, želite kaj povedati? Ne, to je razumljivo. Se si strinjate s tem, če da, potem nadaljujemo z glasovanjem. Se opravičujem za nekoliko naroden. Eh, način obravnavanja tega primera. Ali smo 20 že glasovali? 20. Ja, čisto zmeden sem, to je katastrofa. Predlog spremembe 20. Glasujemo. Amendment 20, colleagues. 20. Pri 20 smo. The vote, oh wait a minute, the vote is closed. This is Veržija, do you want to... Gospa Veržija, želite kaj povedati? Oh, you wanted to say something before. A pred glasovanjem se želi nekaj povedati. Da, gospod predsednik, želela sem pojasniti, zakaj gre. Ta predlog srembe je bil napačno oblikovan, bil je vključen v kompromisni predlog, ne gre za to, gre zgolj za to, da spoštujemo uh, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Da, gre za to. Nočem, da eh, so vsi naenkrat proti uh, Evropski konvenciji o človekovih pravicah. Yeah, we'll, we'll, vote on, we'll vote on 30 when we. O predlogu 30 bomo glasovali, ko bomo pač tam, ampak samo vprašal sem vas, če želite kaj povedati zdaj. Dobro, kakorkoli. Torej, ta 22 in 21 sta izjemno zmuzljiva. Kaj zdaj? Ok, najprej 20, dobro, konec glasovanja, zavrnjeno. 21, glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. That is rejected. Zavrneno. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog 12. Glasujemo. Um, Brez predmeten je bil. Kje smo zdaj? 74. Predlog spremembe 74. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo. Glasujemo po delih, najprej prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Preda smo imeli 80. Glasujemo. 8 nič, 80. 80. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Glasujemo. Torej, kompromis 15, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 91. Glasujemo. 91. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 46 za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremljeno 18. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 90. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 92. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Predlog spremembe 94. Za. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Kompromis 16. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Uh, yeah, is that you mean it's difficult to see, but amendment 19. Pred 19 je naslednje. Ja, težko ga opaziti. Ampak glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj pa uvodne izjave. Kompromis ena. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ne. Predlog spremembe 22. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 25. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 2. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 28. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Okay, now we have a... Tako, zdaj pa spet predlog spremembe 30, to smo sicer že imeli, ampak gospa Viržija je prosila za ustni predlog spremembe pri predlogu spremembe 30, povedala je zakaj, tako da kar glasujemo. Ja, na kar lep način sem to povedal, pozitivno, ne, nisem bil eh, zloben. Lepo ste povedali zakaj, sam sem ustvaril to zmedo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 6. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. predlog spremembe 41. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 4. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 7. Prvi del kompromisa 7. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 42. Aha, ne, ne, ne, ne. Predlog spremembe 5, glasujemo po delih, najprej prvi del, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Aha, prvi del kompromisa 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 52. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 53. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejeto. Gremo naprej, uh, amandma 7, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 57. Tu imamo glasovanje po delih, zato najprej prvi del 57. Konec glasovanja. Zavrnjeno drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Predlog smo imeli 8, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Predlog 9, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Pred 59 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. Predlog MB60 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnemo. 61 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 62 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 63 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis 10, glasujemo. Se opravičujem, kompromis 10, najprej prvi del, ker imamo glasovanje po delih. Konec glasovanja. Sprejeto, drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrneno. predlog spremembe 64. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 65. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis je najst. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 68. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Konec glasovanja sprejeto, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Tako zdaj pa glasujemo v besedilu z izglasovanjem s premembami. Končno glasovanje je poimensko. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 39 za, 9 proti, 2 vzdržana. Zdaj pa glasujemo o začetku pogajanj in o sestavi pogajalske ekipe. Glasujemo z uh, absolutno večino. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 35 za, 3 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu.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 Um, Kolegice in kolegi, zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Ne, ne, ne, ni še eno glasovanje, samo točka, ki moramo uravnavati. Kolegice in kolegi, vsem dolžnim spoštovanjem do poročevalca, vas prosim, da se pomirite. Gre za točko 11 z naslovom na poti k dokončnemu sistemu DDV in boju proti goljufijam pri DDV. Juan Fernando López Aguilar je poročevalec oziroma pripravljalec mnenja. Pripravra, pripravil je mnenje uh, k izvirnemu poročilu odbora Ekon. Tako da prosim, da se pomirite in da lahko Fernando to predstavi. Če zapuščate dvorano, storite to, kar se da tiho in neopazno. Hvala, Juan Fernando, izvolite. Yes, thank you, Chair. I'm well aware that we're all Najlepša hvala, posod predsednik. Ja, res smo vsi utrujeni po tem dolgem glasovanju, ampak če mi dovolite, bo samo nekaj minut trajalo, da vsem preostalim kolegom in kolegicam, ki so še tu, povem, o čem gre, o čem govori to moje mnenje. Gre za kazensko zakonodajo v pripravi, ki je povezana z direktivo PIF direktiva PIF pa je, kot veste, zaščita finančnih interesov Evropske unije z uporabo kazensko-pravnih eh, orodij. To je pomembna stvar. To je delo, ki poteka že od prejšnjega sklica tega parlamenta. Pomembno delo in nismo ga še opravili. Gre, kot rečeno, za zaščito finančnih interesov Evropske unije. In to je eden od ključnih elementov politične agende za krepitev zaupanja državljanov v Evropsko unijo in za to, da lahko državljanom zagotovimo, da njihov denar porabljamo na smiseln način. Vem, da zaupanje v Evropsko unijo že kar nekaj let upada. Tega se zavedamo vsi. In zato moramo tudi mm, vedeti, da gre pri tem predlogu za instrument, s katerim si lahko povrnemo nekaj zaupanja. 40 do 60 milijard evrov vsako leto Evropska unija izgubi eh, v obliki nepobranih davkov oziroma nepobranega DDV-ja. 80 odstotkov vseh teh um, skupin oziroma posameznikov, ki so zagrešili ta kaznivo dejanja, pa se ukvarja s tako imenim davčnim vrtiljakom. In to je glavni element, na katerega se moramo osredotočiti. Gre za huda kazniva dejanja, za hudo goljofije pri uh, davku na dano vrednost v čezmejnem kontekstu. Glede na to, da smo v trenutni gospodarsko, socialni in finančni krizi že kar nekaj let, je to še bolj hud. Eh, zločin. Kaj ti gre za denar, ki bi ga lahko uporabili za zagon gospodarstva, za ključne stvari, ki pomagajo celotni Evropski uniji. Direktiva o zaščiti finančnih interesov, ki sta jo svet in pa parlament sprejela, pa zaenkrat še ni e, zaživela, kajti smo v neki vrste mrtvem teku že kar nekaj let predvsem zato, ker se direktive o DDV ne želi uvrstiti eh, v področje uporabe te direktive. Čeprav parlament in pa komisija to zahtevata, DDV mora biti eh, predmet obravnave direktive PIF, ampak večina držav članic v svetu to zavrača. Poleg tega pa je tudi še um, sodna praksa Evropskega sodišča v primerih Daiko ali pa še vsej osmih drugih primerih, ki eh, so od leta 2015 um, odprti pri sodišču Evropske unije. In v teh primerih je sodišče dejalo, da je treba DDV obravnavati kot vir proračunskih sredstev. Evropske unije. Zato je tudi odbor Eko eh, pripravil eh, poročilo oziroma mnenje na lastno pobudo o boju proti goljufijam na tem področju. Naš odbor pa je v okviru 54. člena poslovnika eh, odbor, ki je, oziroma ki ga to vprašanje prav tako zadeva. In glede na pristojnosti našega odbora, kot sam, oziroma kot poročevalec za odbor Libe menim, da bi morali prispevati svoj uh, delež k mnenju odbora Ekon v štirih točkah, ki so vključitev DDV-ja v področje uporabe direktive PIF, potem naprej ustanovitev enotnega močnega urada Evropskega javnega toživca, tako enega EPPO, s katerim bomo lahko preganjali in tudi um, uspešno uh, sodili osumljenim kaznjivih dejanj uh, eh, z področja PIF. Direktiva PIF mora biti neke vrste embrio za to delo uh, v prihodnosti, ker bomo lahko s tem uh, ustvarili ustrezne pogoje za delo Evropskega javnega toživca. To pa se bo zgodilo enkrat v prihodnosti. Žal je to logika, ki svet ni najbolj naklonjen in menim, da bi vsakršna šipkejša rešitev od predlagane bila v škodo tako evropskega proračuna, kot tudi državljanov in tega ne bi smeli eh, tolerirati. Eden od najboljših načinov za boj proti vedno večjemu euroskepticizmu in pa populizmu je, da eh, svoje delo pri obravnavi in pa porabi proračunskih sredstev opravimo ustrezno. Obenem to tudi pomeni, da moramo nujno ukrepati s to vrstnimi predlogi, ker lahko samo s tem še vedno pritiskamo na svet uh, in stvari pospešimo. O tem vprašanju sem se s predstavniki sveta pogovarjal večkrat tudi z nizozemskim predsedstvom in pa prihodnim predsedstvom sveta. Zato menim, da je skrajni čas, da se te stvari razrešijo. Z velikim veseljem bom prisluhnil komentarjem naših, eh, oziroma vseh vas, vseh kolegov, ker gre za naše mnenje odbora Libe k poročilu odbora Ekon o režimu povezanem z DDV-jem v okviru PIFA. smo v klinču, ki ga moramo čim prej razrešiti. Hvala. Hvala, Juan. Tu je gospod Boni, poročevalec v Senci, pa še nekaj drugih poročevalcev, ampak gospod Boni bo gospod v imenu um, ELS, oziroma v imenu Tomasa Vjehovskega, povedal, kakšno je mnenje skupine ELS. Ja, eh, v okviru oziroma v imenu skupine ELS in pa kolega, ki je pristojen za to v naši skupini, bi se zahvalil Juanu Fernandu za njegovo delo. Gre za delo, ki ga moramo upraviti skupaj, za boj proti goljufijam in to je bila vedno ena od naših prioritet. Treba je okrepiti delo na področju Eurofixa in pa tudi delo pri usklajevanju pristojnih nacionalnih organov in pa evropskih organizacij, kot so Europol, Eurojust in pa OLAF. Ker samo tako se lahko Evropska unija bori proti goljufijam, pri DDV, proti organiziranemu kriminalu in pa proti pranju denarja naša skupina pozdravlja osnutek mnenja, kajti v njem prebralec eh, direktivo PIF predstavlja eh, kot orodje povezano z EPPO, ampak hkrati to še vedno ostaja eh, na ustrezen način v okviru pristojnosti odbora Libe. Tudi mi si želimo, da bi DDV bil vključen v področje uporabe direktive PIF. Hvala. Hvala, gospod Boni. Še kdo morda? Želi še kdo besedo? Ne. Dobro. Potem pa se vam v najlepši zahvali za vašo prisotnost pri obravnavi te točke. 9. juni ob 12. uri je rok za vložitev eh, predlogov sprememb oziroma komentarjev. Tako, to je to. Hvala, Fernando, še enkrat se upravičujem za tisti hrup prej pri koncu glasovanja. Ehm, hvala pa tudi gospodu Bonju za ta eh, prispevek. Tako, kolegice in kolegi, to je vse ali želi kdo kaj povedati v točko razno. Če ne, potem je naslednji sestanek, eh, kar še ni potrjeno, 6. Eh, junija v Strasburu in sicer vsak začer, ampak kot rečeno, to še ni potrjeno. Če ne, pa se potem sestanemo 13. junija eh, in pa 15. ter 16. tu v Bruslju. To je vse. Najlepša hvala.